stavka in četrtega odstavka odpira njen sedež od 16. julija 2010 naprej. V skladu s pravilom 3, odstavki 3 in 4 poslovnikom in v skladu z odborom o pravnih zadevah potrebujemo pravice gospoda Kovača, gospe Gal Pelč, gospoda Hartonga, in gospoda Jana Mulderja z dne 22. junija 2010. Zato predlagam, da te mandate potrdimo. Ima kdo kaj proti? Ne. Mandati so potrjeni. Zapisnik tega srečanja bo na voljo parlamentu na začetku.